je poročilo gospi Balzani in sicer predlog spremembe proračuna številka 1 skozi 2012 financiranje odbora ITER. In besedo bi kar predal gospe Balzani, prosim. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsednik. Drage kolegice in kolege, spoštovani gospod komisar. Torej gre sedaj za eh, izvajanje spremembe s proračun, eh, pro, eh, proračuna, za katero smo se dogovorili decembra. Se pravi, gre za četrti del za 2012, gre za projekt ITER, ki zadeva seveda Evropsko unijo, pa tudi druge države, kot Japonsko, ZDA in Kitajsko. In eh, za ta projekt potrebujemo še dodatna sredstva in sicer 650 milijonov. In zaradi tega je bilo tudi potrebno eh, predelati predvidene izdatke za razdelek 1a, zato da torej spremenimo ta znesek. In mi smo pripravljeni dati soglasje k prevzemu obveznosti 650 milijonov. Torej, to je tudi zelo pomemben del proračunskih pogajanj in uh, uspešna pogajanja so pravzaprav uh, na tem področju bila pogoj za celoten proračun eh, za leto 2012. In tu smo se torej dogovorili za to, da bomo povišali eh, sredstva in tudi, da bomo zvišali sredstva za sedmi eh, ukvirni program za raziskave. Eh, torej gre za financiranje projekta ITER in to je tudi zelo pomemben in pozitiven element, ki omogoča seveda tudi soglasje parlamenta ITER, eh, bo torej eh, realiziran v proračunu 2012, vendar ne na breme drugih eh, programov. Sedaj smo se torej dogovorili, o tem predlogu in sedaj se moramo osredotočiti na pogajanja za naslednji proračun. E, tu gre seveda za zelo občutljivo temo, konec koncev gre za izdatke in upam, da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 Eh, in tudi eh, stališče parlamenta, se pravi soglasje parlamenta. In to poročilo seveda odraža eh, naš politični dogovor, do katerega smo se dokopali 1. decembra lani. Tu gre torej za dodatna sredstva za ITER v višini 1,3 eh, milijarde evrov. Eh, torej 100 tisoč je bilo že eh, vključenih v eh, proračun 2012 in tu smo pač lahko zviševali proračun, nismo pa posegali v leto 2013. Naslednji izziv v naslednjih pogajanjih je seveda, da najdemo dodatna sredstva, ne da bi ogrozili drugih projektov za konkurenčnost in inovativno Evropo. Hvala lepa za vašo pozornost. E, spoštovani komisar, najlepša hvala za vaše besede. In sedaj pa govornike v imenu političnih skupin najprej e, za dve minuti gospod Levija spoštovani gospod predsednik spoštovani gospod eh, komisar kolegice in kolegi! Kolegica Balcani je eh, že povedala, da je eh, sprememba proračuna 1 skozi 2012 eh, posledica soglasja med tremi institucijami, do katerega smo se dokopali za leto 2012. Se pravi, gre za financiranje dodatnih stroškov v višini 1,3 milijarde za obdobje 2012 do 2013. Ta sprememba proračuna predvideva povišanje sredstev za 650 milijonov evrov in mi kot politična skupina smo eh, glasovali za poročilo kolegice Balcani zaradi tega, da se lahko proračunski organi dogovorijo. Eh, projekt ITER eh, je eden izmed najpomembnejših projektov, o katerih se moramo pogajati. Eh, to velja tudi za proračunsko leto 2013. Eh, osnutek eh, proračuna za naslednje leto bo verjetno objavljen 25. aprila. V smernicah za proračunsko leto 2013 je bilo že zapisano, da upamo, da bo dogovorjena vsota dodatnega financiranja za ITER, Eh, primerno odražena v proračunu za leto 2013 in eh, da se s tem ne ogroža izvajanje evropskih politik. V mislih imam zlasti eh, tiste projekte, ki se nanašajo na cilje 2020. Mi vidimo tu geostrateške prednostne naloge in istega mnenja je tudi svet. Hvala lepa. Najlepša hvala in sedaj za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 bi rada pozdravila to poročilo. Veseli me, da so komisija in največje politične skupine v Evropskem parlamentu istega mnenja in s tem smo potrdili tudi našo odločitev iz decembra. In eh, torej tu predlagamo spremembo proračuna. Eh, bili smo priča kritike zaradi povišanja sredstev uh, za ta projekt, vendar uh, mi smo pravzaprav eh, eh, bili priča tudi negotovosti pri proračunskih organih eh, in zaradi tega je prihajalo do zamud. Če pa bomo zavlačevali, bo potrebno še več sredstev. To ne velja zgolj za leti 2012 in 2013. To velja pravzaprav za celotno obdobje do leta 2020 in države članice morajo Eh, jasno pokazati svojo politično voljo, da bodo podpirale te projekte. Globalni trendi pri energetskih vprašanjih eh, in eh, pri globalizaciji in pri porabi energije so izraziti, torej pojavljajo se nove eh, skupine eh, velikih konzumentov in torej države članice se morajo spominjati datuma, ko se je začel projekt ITER, se pravi, to je bilo po koncu eh, hladne vojne Gorbačov in Ronald Reagan sta se tedaj sestala in tedaj ni šlo samo za zmanjšanje eh, oborožitve, temveč šlo je tudi za eh, sodelovanje in eh, že tedaj so položili pravzaprav temelje za ta projekt ITER. Se pravi, tu ne gre samo za tehnološko odločitev, to je tudi politična potrditev tega, da smo hladno vojno pustili za seboj in to je seveda dobro. In uh, naj še dodam, uh, fuzija je eh, nekaj, eh, kar je tudi raziskoval mačarski znanstvenik Ede Teller in eh, kot mačarka, evropejka moram to tudi podpirati in se pravi, Tudi politično se moramo zauzemati za nadaljevanje tega projekta. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa za tri minute in pol gospod Haklund. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki in rad bi tudi povedal, eh, da sem vesel, da nam je končno uspelo priti do ustreznih rezultatov in da nam bo uspelo financirati ITER še nekaj časa naprej. Eh, celoten proces financiranja projekta ITER je bil težaven, svet eh, torej eh, ni izpolnjeval svojih obveznosti in tudi ni spoštoval svojih političnih obljub da bodo torej dali večji povdarek na raziskave In dejstvo je, da so zmanjševali eh, sredstva za, za razdelek 1A, za raziskave. dejstvo je, da je dejansko treba če dalje bolj podpirati strategijo za leto 2020. Eh, hkrati pa so poskušali zmanjševati sredstva za ITER, mi pa smo rekli ne, parlament je bil proti temu in tudi proračunski odbor je bil odločen in zaradi tega je tudi rezultat eh, zelo dober. Naj vas spomnim na to, da eh, ta rezultat še vedno ni idealen, saj po mnenju naše politične skupine, vendar na podlagi razprav vemo, da verjetno nismo mogli doseči ničesar boljšega. Za eh, prihodnost, eh, tako kot drugi govorniki, tudi jaz menim, da ima ITER zelo velik potencial. Mi pa potrebujemo tudi eh, boljši pregled nad vodenjem ITRA. Ne sme se zgoditi, da veliki projekti, ki vplivajo na denar davkoplačevalcev in ki porabljajo veliko raziskovalnega denarja, da bi taki projekti imeli slabo vodenje in da bi v končni fazi morali reči, da projekti niso dobro vodeni in da upravljanje ni zagotovljeno in tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru moramo pač najti boljše rešitve za financiranje ITRA da ne bomo pač eh, čez eh, tri leta morali početi isto kot danes večer, se pravi, da bomo morali obravnavati poročilo za prenos sredstev eh, v ta projekt. V tem kontekstu želim še omeniti, da je svet nekoliko premislil, prišli smo do dogovora, vendar so potem nekateri um, člani sveta hoteli narediti korak nazaj eh, in to seveda ni prava pot eh, in upam, da se bo svet držal tega dogovora tako kot mi. Mislim, da smo se tudi iz tega veliko eh, naučili in Horizon 2020 je tudi pred nami, to je zelo pomembno za rast v Evropi in in ne sme se zgoditi, da bi imeli manj denarja eh, za raziskave in razvoj v prihodnosti, torej eh, vsekakor pa moram čestitati še enkrat k rezultatu. Rezultat je dober eh, spričo okoliščin. Najlepša hvala za vaš prispevek in sedaj pa gospa Duron za tri minute. Najlepša hvala, gospod predsednik. Situacija ni idealna. Eh, to ste povedali, to je eufemizem. Evropa je že nekaj let in bojim se, da bo še nekaj let v hudi situaciji krize, eh, v proračunskih težavah, težko bo najti sredstva in eh, vsaka izmed naših držav poskuša kakorkoli že pripraviti ustrezen proračun. Mi želimo pač pokazati, kakšna je dodana vrednost Evropske unije. In kljub vsemu pa že med nami najdemo eh, veliko takih, ki zahtevajo eh, zmanjšanje eh, proračuna in potem pa moramo sprejemati take odločitve. Torej, glasovali bomo o predlogu spremembe proračuna. Tu gre za povišanje sredstev za 650 milijonov za projekt ITER in vse, eh, kakorkoli že, mi bomo pač eh, za ta projekt predvideli 1,12 milijard evrov. To pomeni, mi smo v težavah, krati pa 1,12 eh, milijard evrov posvečamo enemu projektu. In največji optimisti pravijo, eh, da bomo učinke videli leta 2050 ali pa celo uh, eh, 2080, ali smo nori takrat, eh, ko uh, nam gre slabo, astronomske vsote posvečamo projektu, ki srednjeročno ne bo prinesel uh, rezultatov. Torej, mi imamo seveda eh, okvirni program, raziskovalni program in tako naprej, vendar vse te stvari, vsa ta sredstva, ki jih damo v to postavko, ne dajemo v druge postavke. Obnovljive energije dajo takošne učinke. Če bi investirali v obnovljive vire energije, potem bi imeli takošne učinke, ne leta 2050 ali pa 2080, eh, temveč že leta 2014 in ne vem, kako lahko nadaljujemo s tako norostjo, ko smo v takih težavah. In gospa Hercog, spominjate uh, na zgodovino tega. Eh, da, konec uh, hladne vojne, uh, ampak. Uh, uh, Tega je že 30 let in ali moramo mi danes v situaciji, v kakršni smo, ko evropejci ne verjamejo več v evropski projekt in ko imajo države članice težave s svojimi proračuni? Ali bomo v današnji situaciji posvetili temu projektu 1,12 milijard evrov? E, vendar e, to velja samo za zdaj in tako bo potem šlo naprej po letu 2012-2013 e, in očitno e, se držimo prav bolestno tega projekta in razumeli boste, da moja skupina ne more glasovati za to spremembo proračuna. Hvala lepa. Eh, za tri minute dobi besedo gospod Richard Ashworth. Aha, se upravičujem. Eh, modri karton za gospod Durand, ali to sprejmete? Da. Gospa Hercog, prosim. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Poskušala bom biti zelo kratka. Mi smo torej govorili o eh, energetskih načrti za leto 2020. Eh, to oziroma 2020. Eh, ali to pomeni, da zeleni ne bodo podpirali tega načrta eh, za energijo eh, zaradi tega, ker pač je to predaleč v prihodnosti? Da. E, torej, mi smo tu v tehnologiji preteklosti. Jedrska energija je energija preteklosti in mi se moramo tega, e, od tega posloviti in iluzije. E, na tem področju so nekaj, kar je kot neka zaslepljenost, kot neka vera v jedrsko energijo. In, in tudi ko smo obiskali recimo eh, eh, jedrske inženirje, njihovi eh, odgovori niso bili preprečljivi in res ne vem, kako se lahko držimo tega slepo. Hvala lepa in sedaj za tri minute Richard Ashford. Gospod predsednik, gospod komisar, Združeno kraljestvo meni, da moramo Eh, pač eh, ostati vodilni na področju raziskav eh, na področju energije in zaradi tega tudi podpiramo projekt ITER in zaradi tega smo tudi za ta dogovor s svetom. Mi eh, vemo, da pač bo eh, tu treba posvetiti mnoge milijone evrov, to je pač seveda del te spremembe proračuna. Eh, torej, Naj vam zagotovim, eh, da eh, imamo pravzaprav tudi v eh, moji volilni enoti pravzaprav nek obrat, ki raziskuje in s takim projektom bomo tudi ohranili 500 raziskovalnih mest in to je zelo pomembno. Mi si ne moremo privoščiti, da bi nekaj takega izgubili. dejstvo je, da pri vodilni vrhunski tehnologiji vedno slišimo očitke, da je to predrago in podobno. Naj povem nekaj stvari. Prvič, treba je najti dodatna sredstva iz obstoječih proračunov. E, torej, od držav članic sedaj ne moremo zahtevati dodatnih sredstev in to je Prav, zaradi tega, ker veljajo omejitve za vlade in države. In eh, videli bomo, kako bo pač leta 2013. In drugič, tu gre za denar davkoplačevalcev in eh, to pomeni, da moramo eh, zahtevati finančno disciplino v raziskovalni srednji. In hkrati pa potrebujemo odgovorni pregled in nadzor nad vso to industrijo. Mi moramo dobivati informacije. In uh, pozivam vas, eh, da nam tudi dejansko posredujete informacije, na podlagi katerih bomo uh, lahko sodili. In potem tretjič, ITER mora biti uh, znotraj uh, naslednjega večletnega finančnega okvira. E, torej, kot je povedal gospod Haklund, e, stvari morajo biti v proračunu in tu moramo imeti jasen pregled. E, hvala lepa in sedaj pa za dve minuti in pol gospod Andrejasen. Hvala lepa. Nisem proti jedrske energije, ampak kot, priš, kot smo videli pri ITER, bi se komisija morala naučiti svojih eh, napak, vendar pa se to nikoli ni zgodilo. Naprimer pri projektu Galileo naj bi stal 7 milijard evrov po nekem, nekih ocenah, v letu 2010 pa se je to že potrojilo na 22 milijard in uh, znesek še raste in ni videti konca. Sporednice so kar grozljive pravijo, da lahko nek osnutek zgradijo le do leta 2018, potem pa so eh, torej pet let kasneje kot v prvotni pogodbi. In prvi eksperimenti kažejo, da pač fuzije za ustvarjanje energije ne bo možno ustvariti do leta 2025. Torej, ocene pa so narasli že iz prvotnih 6 milijard na 10 milijard. Torej, stroški ITRA so še dodatnih 5 milijard v naslednjih letih. 90 odstotkov projekta neposredno upravljajo sodelujoče države in tako pravzaprav nikoli ne bomo vedeli, kakšni bodo končni stroški. Tako plačevalci bi radi vedeli, kakšni bodo stroški programa ITR, se konec koncev to plačujejo. Vendar pa ta parlament stalno nadaljuje s financiranjem projekta, ki že sedaj presega Eh, za 50 odstotkov prvotne ocene. In eh, pristop do javnega financiranja je katastrofalen. Ponedeljek nam je komisar Levandovski povedal, da je bilo plačilo za leto 2011 za nekaj milijard evrov v presežku. Pred nekaj meseci pa nam je povedal, da primankuje denarja. Katera različica je sedaj prava? Ali ne ve, koliko denarja ima na banki konec vsakega dneva, jaz to vem in vsi vemo. ITR, tako kot Galileja, kot tudi evropski proračun, postaja absurd. Davkoplačevalci pa bodo morali plačati eh, račune za te projekte, oni pa se ne smejo. Lahko vam zagotovim, da bi morali ta projekt v celoti črtati. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol. Gospod Remek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpiram dodatno financiranje za projekt ITER iz več razlogov. Kar nekaj časa že sem mnenja, da je jedrska fuzija priložnost za človeštvo, da se sooči z pomankanjem energije v prihodnosti. Veliko drugih alternativ ni. Evropska unija bi morala podpirati tudi razvoj in raziskave in o tem smo se v parlamentu vedno strinjali. Hkrati pa moramo vere, ki jih imamo, osredotočiti na ključne projekte in to moramo storiti zelo smerjeno. Ne smemo stalno razmišljati, kje bomo našli denar za dodatno financiranje in tukaj imeti neke pomisleke. Ne bomo dobili nič za nič. Kriza ni argument. Ravno nasprotno, če želimo premagati krizo, potrebujemo projekte, kot je ITER. Poleg tega pa je to priložnost za manjše države članice in bistveno je za MSP-je, ki tu prispevajo 50 odstotkov komponent in zato bi bilo zelo kratkovidno, če ne bi so, energije sonca in vode izkoristili za dobrobit človeštva, čeprav morda nekateri ne bomo, dovolj, ne bomo živeli dovolj dolgo, da bi videli rezultate tega um, projekta. Hvala lepa, sedaj pa gremo naprej, gospod Gariga Poledo. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, drage kolegice in kolege, ki ste tukaj še ostali ob takoj pozni uri, da bi razpravljali o tem o tej spremembi proračuna. Pravi čudež je, da je komisiji uspelo skupaj s parlamentom in tu bi čestital poročevalcem, da je torej uspelo to 1,3 milijarde evra sploh najti. In uh, to v razdelku 1a. To pomeni, da je uspelo svet prepričati o tem, da tu velja sprejeti nove dožnosti in najti svež denar. To je parlament vedno zahteval, saj drugače bi bila to slaba proračunska politika. Res je, da bo težko najti ta 1,3 milijona, milijarde evra, ne da bi tu krajšali pri drugih projektih znotraj tega razdelka. A, mislim, da se bomo tega lotili zelo pozitivno. Seveda obstajajo tudi kritični glasovi, ki tudi krizo eh, tu jemljajo za izgovor. Ampak ITER je pomemben eh, projekt Evropske unije, gre za energetsko neodvisnost in eh, tu moramo gledati dlje kot le naslednjih pet in deset let. Mislim, da projekt ITER bo čez 20, 30, 40 let Eh, se oveljavil, kar se tiče naše energetske varnosti. Hvala lepa. Ali sprejmete modro kartico, gospod Durand? Izvolite. Najlepša hvala, da ste to sprejeli, vendar slabo razumem, kako lahko to predstavljate kot far projekt, kot, eh, oziroma kot eh, izraziti eh, projekt. Eh, mi ne vemo, kakšni bodo rezultati. Poglejmo, težko nam je pripraviti proračun, državam članicam je težko pripraviti proračun. E, mi moramo pač e, financirati program 2020 in e, mi ne moremo reči, da je kriza nek alibi. Torej, jaz ne moram razumeti take trditve. Gracias, señora Durán, pero que una representante del grupo B hvala lepa. To, da nam predstavnica skupine zelenih pravi, da moramo ostati na realnih tleh, to me čudi. Kajti del političnega projekta zelenih je ravno v tem, da najdejo nove alternative za proizvodne energije. In to je alternativni vera, kakorkoli že. Vsekakor bo to lahko rešitev za energetsko neodvisnost Evrope. In eh, z tehnološkim razvojem tega projekta mislim, da bi 1,3 milijard evrov to predstavlja ugodno investicijo. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Tikal. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta projekt omogoča skoraj neomejeno vir čiste energije in Skoristiti moramo znanje, ki se je izbralo v tem projektu ITER. Ta reaktor ITER, ki je bil zgrajen v Franciji, lahko pripravi naslednjo, reakt, eh, naslednjo generacijo tovrstnih reaktorjev in tako lahko Evropa postane vodilna na tem področju. Zato je treba zagotoviti potrebne Eh, finančne vere in sporazum med eh, svetom in parlamentom podpisan decembra 2011 zagotavlja dodatne vere za projekt ITER za obdobje 2000, eh, do 2013. To gre za 1,3 milijarde evrov, od katerih je 100 milijonov vključenih v proračun za 2012. 360 milijonov evrov je um, kredit za 2013 in uh, prak za uh, razdelek 1A bo povečan za 840 milijonov evrov, 650 milijonov v 2012 in uh, 190 v letu 2013. Podpiram to zamisel, da bi v proračun 2012 vključili tudi uh, financiranje projekta ITER, torej da bi vključili ta znesek 650 milijonov evrov, kajti ta prilagoditev proračuna upošteva sporazum podpisan v letu 2011. Hvala lepa, sedaj pa gospod Inar. Hvala lepa. Eh, tu je treba predvsem povedati, da gre tu zelo velik raziskovalni projekt eh, nadnacionalen in eh, jedrska fuzija obljublja dovolj električne energije ki ne onesnažuje, ki je dostopna za vse in podobno. In vsega tega ne izpolnjujejo eh, drugi načini proizvodnje energije. Eh, torej, pomemben je eh, uspeh tega projekta zaradi tega, ker je Eh, če dalje večja poraba električne energije. In treba je seveda tudi vprašati, kako bomo financirali energetski sektor. Eh, moramo ustaviti privatizacijo, mi moramo imeti eh, javno oskrbo in proizvodnjo električne energije, to je potrebno v našem stoletju. Treba je dejansko ekološko načrtovati. Eh, torej, eh, treba je seveda upoštevati prenos energije, distribucijo in vse to dobro načrtovati, da bomo tudi na nek način eh, s tem preprečili socialne razlike in podobno. Hvala, sedaj pa gospa Holmajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Pri ITER gre za dolgoročni raziskovalni projekt, to pa pomeni, da Ne smemo pri vsaki krizi in pri vsaki težavici, ki jo imamo, kršiti pogodbe, ki smo jih sprejeli, zato da in, in ne smemo enostavno pozabiti na vse načrte, ki smo jih sprejeli za prihodnost na tem področju. In ne smemo iz tehnologije prihodnosti narediti tehnologije preteklosti. To, da mora biti tehnologija stvar preteklosti, to me je malo presunilo. To pa zato, ker 30-letno obdobje raziskav zato ne, ni napredovalo tako hitro, ker pred 30 leti še nismo imeli kapacitet pri računalnikih, ki jih imamo v današnjem času in pri materialnih raziskavah in tudi pri ravnanju z visokimi temperaturi bi to potrebovali in zato je v preteklih eh, letih prišlo šele do skokovitega napredka pri projektu, kot je ravno ITR. Če pa želimo napredovati, pa moramo od samega začetka velike projekte pravilno financirati in zasnovati in mislim, da je to proces učenja v celi Evropski uniji v, in to moramo um, uvesti v številnih projektih. Če projekte zaženemo, jih moramo od samega začetka se lotiti z profesionalnim upravljanjem projekta, projekta z natančno uh, natančnim izračunom stroško, ta mora biti tudi realističen, ne sme biti samo eh, politično polepšan, potrebujemo tudi precizni kontroling in pa zelo strokovni postopek razpisov in pa tudi spremljanje in opazovanje, ki nam bo tako kratkoročno kot tudi srednjeročno podal pregled nad dejanskimi stroški. Ta raziskovalni projekt je dolgoročen, ni nastavljen kratkoročno in zato je potrebno, da tudi ko sem si ogledala sama v Kramašu ta projekt in uh, imam drugačne vtise kot vi, gospod Iron, torej zato je potrebno ohraniti naše cilje pri tem projektu in vedeti moramo, kakšne so perspektive za prihodnost. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto, gospod Franko. Eh, hvala lepa gospod predsednik gospod komisar kolegice in kolegi eh, vesel sem da je ta sprememba proračuna v eh, 29. marca izvoljena z veliko večino v proračunskem odboru. E, torej, tu gre za strateški projekt bistvenih raziskav in e, ta projekt je zelo pomemben e, za Evropo in s tem pravzaprav izpolnjujemo svoje mednarodne obveznosti in obljube. Sedem partneric Eurotoma ni podvomilo o svojem prispevku k temu um, projektu Japonska kljub Fukushimi je eh, sklenila, da bo eh, spoštovala svoje proračunske obveznosti pri ITRU. Eh, če tega ne bi storilo, bo jim moralo na stotine raziskovalcev nehati svojim delom in v Kadarašu torej mnogi delajo v okviru ITRA in Eh, dejstvo je, da se eh, pripravljajo delovna mesta eh, za še mnoge druge osebe. Tu je pravzaprav primer odličnosti evropskih raziskav. Hvala. Hvala, sedaj pa smo zaključili seznam govorcev, sedaj pa gremo v postopku, imite pozornost predsedujočega in imam eno prošnjo gospa Basesko. Hvala lepa, gospe in gospodje, gospod predsedujoči. Pozdravljam sporazum med tremi institucijami glede financiranja dodatnih stroškov projekta ITER. Mislim, da je pomembno, da smo to storili in to tako, da smo tu prihvarčevali pri drugih projektih in nismo ogrožali evropskega proračuna. Sporazum, ki smo ga sklenili, je v dobrobit vseh, kajti ITER je eden najbolj ambicioznih raziskovalnih projektov na svetu. Rezultati tega projekta lahko odprejo pot do varne, dostopne in eh, čiste energije. In v tem kontekstu podpiram zamisel zagotovitve dolgoročnega financiranja tega mednarodnega projekta. Mislim, da mora Evropska unija zagotoviti uspeh tega projekta ob sprejemljivi ceni in ob sprejemljivih tveganjih. Hkrati pa moramo tudi izpolniti naše mednarodne finančne zaveze. Hvala. Hvala, sedaj pa predajam besedo komisarju Levandovskemu. Gospod predsedojoči, dve pripombi. ITER, to je, inter, je interkontinentalni prejog, projekt. In eh, da sedaj zagotovimo, kar smo obljubili, tu gre tudi za kredibilnost Evrope. Vendar pa seveda ta projekt trpi zaradi presežkov stroškov in uh, To je tudi problem za to skupno podjema. Vendar pa je obstaja tudi dobra novica. To mora pregledati tudi um, računsko sodišče in mislim, da bomo lahko iz tega pregleda potem tudi potegnili sklepe za, in bomo v prihodnosti lahko preprečili prekoračitev stroško tega interkontinentalnega projekta. Potem pa bi se še odzval na gospodarstvo bo Andersen glede proračuna 2011. Ta je trpel zaradi več kot uh, eh, 10 milijard evrov neplačanega denarja za legitimne projekte, ki bi morali biti plačani, zaradi dveh razlogov. Eden je bil pomankanje denarja, druga pa nefleksibilnost finančne ureditve in to povzroča težave za leto 2012. Torej, kako naj sedaj tukaj se pla, pla, poplače iz prihodkov iz leta 2012. Torej, treba je razumeti um, cel sistem proračuna, zato da se razume majhne presežke in pa prave deficite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Za zaključek pa bi dal besedo še gospe Balzani. Hvala lepa vsem kolegom, ki bolj ali manj podpirate ta projekt, o katerem danes govorimo, oziroma to poročilo, o katerem govorimo. In seveda tu potekajo burne razprave o prednostih in slabostih tega projekta, torej projekta ITER. Ampak sedaj smo se decembra dogovorili in Tako smo lahko zaključili pogajanje o, letu 2000, o proračunu za leto 2012. Dosegli smo kompromis pri postopku posredovanja. Tako smo lahko zaključili pogajanja, celoten proces pogajanj smo zaključili ob koncu leta. To se mi zdi zelo pomembno, saj gre za zelo pomemben projekt. In zato se mi zdi tudi rezultat zelo pomemben kajti tudi drugih programov tukaj nismo prikrajšali, ki so upoštevani v tem proračunu. In to se mi zdi rezultat, ki je res pohvale vreden. In veselim se tudi, da lahko opozorim na to, da je bilo to nek uh, proces, ki je bil um, zaznamovan z, v duhu samodelovanja.